Gospe in gospodje, bomo začeli. Vidim, da ste vsi pripravljeni na začetek današnjega zasedanja. Dober večer vsem skupaj in zlasti eh, pozdravljam doktorja Mukvegeja. Dobrodošli v parlamentu. V veliko čas mi je, da vas lahko nocoj pozdravim. Skupaj s kolegoma Andrejem Plenkovičem, ki je predsednik odbora za zunje zasedva in Morisom Pongo, ki je podpredsednik eh, devi odbora, eh, pa tudi skupaj z gospodom Lvi Mišelom, ki je eh, podpredsednik eh, komisije AKP. Če še ne poznate doktorja Mukvegeja, vam bom predstavila človeka, ki zdravi ženske. Mislim, da je to najbolj jasen opis njegove eh, osebe, njegove osebnosti. Gosp gospoda Mokvegeja toplo pozdravljamo nocoj. V Strasburu smo, vidim pa, da Eh, nekaj ljudi ni, eh, imamo težave s prometom, nekateri kolegi so optičali v prometu in bojo prišli pozneje. Doktor Mukvege bo z nami do srede in tako bodo tudi kolegi imeli priložnost se srečati z njim. Gospod Mukvege je prejemnik eh, nagrade Saharova letos je ginekolog in pa tudi eh, vodilni zdravnik bolnišnice eh, Panzi v Demokratični republike Kongi. In zahvaljujoč njemu se vedno bolj zavedamo, da je posilstvo postalo tudi vojno orožje, orožje eh, za množično uničevanje, ki je uničilo veliko skupnosti, veliko žensk, veliko družin, veliko vasi. In upam, da bo delo eh, tega branitelja človekovih pravic omogočilo odpraviti diskriminacije in pa tudi negativni odnos do, fan, do, do žensk, eh, ki tudi eh, uničuje perspektive nadaljnega razvoja. No, nocoj bomo za Denisom Mukwege govorili o vsem, kar predstavlja njegovo življenje, njegovo življenjsko pot, njegovo uh, specializacijo. Govorili bomo tudi o težavah, s katerimi se trenutno uh, srečuje in teh težav je veliko in so ogromne. Sedaj bom dala besedo gospodu Pongi, ki je podpredsednik odbora za razvoj. Potem bom pa dala besedo gospodu uh, eh, Plenkoviču, ki je podpredsednik odbora AFET. Uh, potem bo dobil besedo tudi gospod Mogvebe in na koncu gospod Louis Michel in potem bomo imeli razpravo. Besedo bomo dali kolegom, ki so jo zaprosili. Uh, in tistim, ki jo še bodo. Izvolite, gospod Ponga. Najlepša hvala, gospa eh, predsedujoča, kolegice in kolegi, doktor Mogvebe. V veliko veselje eh, mi je in veliko čast mi je, da lahko sopredsedujem tej razpravi, ki bo potekala nocoj. Eh, rekel sem, dragi do, doktor Mokvebe, poznamo vašo angažiranost, vaše delo v vaši domovini, Demokratični republiki Kongo, poznamo vaše delo za ženske in eh, poznamo vaše delo, ki ga opisujete kot popravilo eh, teles žensk in pa eh, deklic popravljate ne samo eh, telesa teh žensk in teh deklic, ampak jim vračate njihovo dušo in eh, upanje. In občudujemo vaše delo. Vendar pa se ne ostavite tukaj. Borite se tudi za svobodo in človekove pravice, zlasti za svobodo izražanja in svobodo mišljenja v vaši domovini. In vaša eh, dvojna, vaš dvojni Eh, boj, se pravi za telesa, za duše in pa za svobodo, je tisto, zaradi česar smo se odločili, da vam podelimo nagrado Saharova v letu 2014 za svobodo misli. In ta nagrada je še kako zaslužena. Želim vam čestitati za vse vaše delo, vam, ki popravljate duše in telesa. Eh, Eh, mnogim nedolžnim eh, žrtvam posilstev v vaši regiji. Spolno nasilje se uporablja kot vojno orožje v mnogih državah, zlasti pa tudi v vaši regiji. In to je zlo, to je absolutno zlo, ki ga moramo uh, stalno obsojati in se boriti proti njemu. Gospod uh, Mukwege, še enkrat vam čestitam za vašo angažiranost in za vaš pogum. Hvala lepa. Hvala. Najlepša hvala, gospod Ponga, gospod Plenković. Merci beaucoup, euh, madame hvala lepa, gospa Valenciano. Hvala lepa, eh, dragi Moris, eh, gospod Mišel, gospod minister, dragi gospod Mokvebe. Spoštovane kolegice in kolegi, veliko čast mi je, da lahko sopredsedujem temu zelo pomembnemu skupnemu zasedanju. Tukaj sem v imenu predsednika odbora za zvonanje zadeve gospoda Elmarja Broka, ki danes žal ni uspel priti sem. Od leta 1988 podeljujemo nagrado Saharova za svobodo misli posameznikom ali organizacijam, ki s svojimi dejavnostmi, mislimi ali dejanji opozarjajo, kako ključno je demokratično življenje države zato, da se spoštujejo in zaščitijo človekove pravice in temeljne svoboščine. Tekom let je ta nagrada postala eden najbolj otipljivih načinov izražanja prizadevan vseh, da zaščitimo in spodbujamo človekove pravice in da podpiramo tiste, ki se vsak dan borijo za svobodo in pravice po vsem svetu. Še vedno je zelo veliko mest po svetu, kjer se posamezniki in skupine še naprej borijo za temeljne pravice, za možnost, da sami odločajo o svojih življenjih in prihodnosti. Letos še enkrat čestitam dr. Mokvegejo in uh, poleg tega, da mu podeljujemo nagrado Saharova, je konferenca predsednikov prav tako opozorila na prizadevanja Euromajdana v Ukrajini in na delo Leila Junus, ki je borka za človekove pravice v Azerbajdžanu. Uh, Nujno je poslati sporočilo tem ljudem v vzhodni soseščini, da jih slišimo in da jih podpiramo pri boju za zaščito in spodbujanje človekovih pravic. Zelo sem vesel, ko slišim, da bodo predstavniki Euromajdana tukaj, da se udeležijo podelitve v sredo. Žal, gospa Junus še vedno trpi v zaporu, njeno zdravje se slabša in delegacija parlamenta žal še ni uspela obiskati Azerbajdžana. Vendar njen glas bo zastopala njena hči Dinara Junus, ki bo prav tako prisotna na podelitvi. Kolegice in kolegi, danes bomo počastili dobitnika nagrade Saharova, dr. Mukvegeja in skupaj z njim bomo počastili tudi vse tiste posameznike, ki se vsak dan borijo za to, da bi spoštovali človekove pravice in jim s tem zagotavljajo univerzalne urednote. Zaključiti želim z citatom Eleanor Roosevelt, potem ko je bila sprejeta univerzalna izjava o človekovih pravicah. Torej, človekove pravice se začnejo z majhnega, blizu doma. Tako z majhnega, da ga ni mogoče videti na nobenem zemljevidu sveta. Začnejo se v šoli ali na univerzi, v tovarni, na kmetiji ali v pisarni. V krajih, kjer vsak človek vsaka ženska, vsak otrok išče pravico, enake možnosti, enako dostojanstvo brez diskriminacije. Če ne bomo skupaj ukrepali, da bi se borili za te pravice v teh majhnih krajih, potem ne bomo dosegli napredka v širšem svetu. Hvala lepo in čestitam še enkrat. Sedaj pa dajem besedo vam, gospod Mukwege. z ganjenostjo in z velikim upanjem tudi. Se danes prvič srečujem z evropskimi poslanci in želim se zahvaliti gospe podpredsednici Afeta, da predseduje temu srečanju. Prav tako se zahvaljujem odbora za, podpredsedniku odbora za razvoj in pa podpredsedniku odbora za zunanje zadeve za njihovo prisotnost in zahvaljujem se gospodu Louis Michelu zato, ker je nocoj eh, prisoten. Vsem sem zelo hvaležen. Dragi poslanci in poslanke, Demokratična republika Kongo pozna in je poznala eno najtemnejših obdobij svoje zgodovine, 20 let vojne. Žal, pa ta vojna ni potekala tako, kot potekajo klasične vojne, ampak je to vojna, ki se eh, dogaja na telesih žensk. In tako smo se našli na mestu, kjer so se dogajale drame. In to 99. leta 1999. Takrat smo tudi ustvarili eh, bolnišnico Pansice. Eh, namen je tudi Eh, zmanjšati smrtnost med eh, ženskami in pa otroci. Ta smrtnost je v naši regiji zelo visoka. In tedaj smo ugotovili, da se je pojavila tudi nova patologija. Najprej smo mislili, da je šlo za nekaj drugega, da je šlo za naključje, da je šlo za neko stvar, ki bo minula. Ampak, žal, smo v prvem letu, se pravi v letu 1999, zdravili 45 žrtev posilstev, eh, ki so bila izvršena zelo nasilno. In naj povem kar direktno, moramo razlikovati med posilstvom, eh, ki, ki se eh, op, opis, ki se opis, eh, op, opisuje kot eh, spolni akt brez eh, pristanka. In to je nekaj, kar zelo, kar zelo negativno vpliva na življenje ženske. Ampak še hujši pa je posilstvo, ki se uporablja kot vojno orožje, ki dehumanizira žensko in ki v bistvu uniči vrata, ki vodijo v življenje. In to je način, kako žensko dehumanizirati. In to je tisto, eh, kar se dogaja. To, vid, to vidimo eh, na ženskih telesih, vemo pa, da so ženske tiste, ki nosijo in dajajo življenje. Te žrtve zdravimo in smo zdravili. In po enem letu smo ugotovili, da je število žrtev tako visoko, da je bilo nemogoče, da bi šlo za kolateralno škodo neke vojske in način, kako so se te poškodbe eh, pojavljale, eh, je pokazal, da je šlo za načrtovano delovanje. Kajti 200 žensk v eni vasi je nemogoče posiliti v enem samem večeru, če tako posilstvo ni bilo načrtovano. In na telesih žensk smo videli, da so ta posilstva nosila podpise storilcev in to na tak način, da smo lahko eh, razlikovali eh, med poškodbami, ki jih je povzročila ena skupina od poškodb, ki jih je povzročila neka druga skupina moških. In tako smo si začeli postavljati vprašanja v zvezi s temi posilstvi. In do današnjega dne smo zdravili več kot 42 tisoč žensk, to so bile ženske, ki so preživele, preživele ta spolna nasilja. Eh, te ženske skušamo zdraviti celostno na začetku smo se osredotočali na fizično zdravljanje, na zdravniško zdravljanje te žensk, ampak zelo eh, kmalo smo se začeli zavedati, da so te žrtve eh, globoko prizadete tudi psihično. In eh, zaradi te psihične prizadetosti te ženske niso mogle ponovno normalno zaživeti. Tako smo začeli tudi s psihološkim zdravljanjem v težkih pogojih, ki pri nas prevladujejo. In eh, postopoma smo tudi eh, začeli delovati na pravnem področju. Kajti to, eh, to, kar se je dogajalo s temi ženskami, zahteva, zahteva tudi pravno zaščito. Kajti, če eh, se zagotovi eh, tudi eh, dost, ta obravnava, potem lah, lahko govorimo o večji eh, uspešnosti zdravljena te žensk. In na koncu je mogoče potem tudi pomagati ženskam socialno in ekonomsko oziroma v socialnem in ekonomskem smislu. Kajte, če so ženske gospodarsko neodvisne, sposobne tudi se vključiti eh, v družbo, tudi če drugi tega nočejo, ampak one lahko to naredijo zahvaljujoč svojemu znanju. E, razvili smo nekaj uspešnih modelov in e, ženske, ki so e, lahko prispevale k družbi, so družbo tudi pritegnile vendar pa smo v vseh teh dramah zelo hitro tudi poskušali kontaktirati medije, poskušali smo tudi ozavestiti eh, mednarodno javno mnenje, ampak žal pa smo se srečali z oglušujočo tišino, ki je sledila temu vprašanju. In rekel bom, tu ne gre za vprašanje žensk, to je eh, vprašanje, ki zadeva vse ljudi, ki zadeva človeštvo. Kaj ti? Tu gre za vprašanje, ki ga ne bo reševala in ga ne more reševati ena sama skupina, ampak je vprašanje, ki ga moramo reševati vsi. In tako smo poskušali eh, informirati javnost in poskušali tudi eh, napasti same globoke vzroke tega pojava, tako da bi preprečili nadaljno uporabo posilstva kot vojnega orožja. Eh, dan. Eh, danes lahko veliko govorimo o državah v razvoju. Po 20 letih vojne pred nas je bilo podpisanih veliko mirovnih sporazumov, ampak žal so vsi te eh, mirovni sporazumi eh, vsebovali tudi en element, ki je omogočal ponavljanje. Leta 2013 je bil mirovni eh, sporazum podpisan v Addis Ababi. In za nas je ta mirovni sporazum nekaj, kar nam prinaša upanje. Kajti to je prvi mirovni sporazum, ki ne osebuje teh eh, zarodkov, teh eh, možnosti, da se konflikt v regiji lahko ponovi. Poslanke in poslanci, gospe in gospodje, želel sem podariti te stvari. In želel sem vam povedati naslednje poskušajte nam pomagati na tej poti k pravičnosti, miru in razvoju v državi, ki je toliko trpela in ki trpi. Evropska unija nam že zelo veliko pomaga in z nagrado Saharova bo prebivalstvo v, v Kongu na vzhodu in zahodu, sam živim dva kilometra od Kinshase, ampak kaj hočem povedati? Eh, ta nagrada nam vsem, vsem ljudem v Kongo prinaša upanje eh, in sporoča, da nismo pozabljeni in zapoščeni. Torej, s tem eh, vidimo, da se mednarodna skupnost trudi rešiti to vprašanje. Politično in diplomatsko delovanje je bilo neverjetno in vsi smo videli to upanje, da bo tokrat ta problem eh, rešen, da bodo eh, rešeni tudi eh, vzroki. In Evropska unija je jamčila za ta mirovni sporazum, pa tudi drugi partnerji, ki jih tu ne bom omenjal. Ampak danes smo leta 2014 in ugotavljamo, da obstajajo ovire pri uresničevanju tega sporazuma terminski eh, načrt, eh, ki je bil eh, določen, se ne spoštuje in izvajanje mirovnega sporazuma ne poteka tako, kot bi si bili želeli. Naj vam dam primer, kakšna je varnostna situacija v vzhodnem območju. Varnostna situacija je vsak dan slabša. Vsak dan žal dobivamo informacije o e, pobojih, o posilstvih, ki jih je sicer manj, ampak e, so sedaj drugačni. Strategija se je spremenila. Prebivalci postajajo e, nestrpni. Ženske e, man, e, protestirajo, ker ne sprejemajo več, da se jim posiljuje otroke. In to so eh, znaki, ki ne pomirjajo, kajti poboji se nadaljujejo. Da danes govoriti o rešitvah, zato da bi ponovno oživili eh, verovni proces in da bi se borili proti temu nasilju, to bi pomenilo, da moramo okrepiti eh, boj proti nekaznovanosti, kajti v tej regiji so uh, stotine tisoč žensk bile posiljene, še vedno čakamo na pravično kazen. Ženske se žal še vedno, eh, še vedno srečujejo se svojimi rablji in lahko si samo predstavljamo, kakšni so njihovi občutki. Tu ne gre več samo za regionalni dialog. Menimo, da je ta konflikt širši, kot pa so meje Demokratične republike Kongo. In potrebujemo konstruktivni dialog, v katerem bodo voditelji govorili eh, o pravih problemih svojih ljudi. Brez takega dialoga, eh, dialoga rešitve ne bo. Tretjič, neutralizirati je treba oborožene skupine tu eh, lahko začnemo razpravljati in se vprašati, ali so bile uporabljene vse možnosti. Danes obstaja eh, ultimat, ki, ki smo ga slišali, ampak mi, civilni prebivalstvi, se sprašujemo, ali eh, so se eh, izrabila vsa sredstva prednost se zatečemo k sili. Eh, kajti ko se sila uporabi, potem je lokalno prebivalstvo tisto, ki trpi, ki postane kolateralna škoda. In to se sedaj dogaja že 20 let. In danes pričakujemo reformo varnostnega sektorja. In eh, parlament je sprejel eh, zakon, ki pa nikoli ni bil izveden. In sicer oblika sistema varnosti eh, ne, ne pomirja. Eh, ljudje ne zaupajo v vojsko, ne zaupajo v policijo in to pomeni, da je ogrožena demokracija. Želeli bi, da bi civilna družba bolj sodelovala pri uveljavitvi okvirnega sporazuma, tako da bi lahko civilna družba delovala kot eh, nekdo, ki eh, nadzoruje in ki ugotavlja, zakaj določene stvari ne delujejo, zakaj določene stvari delujejo. In danes je potrebno zagoto, zagotoviti močnejšo demokratično upravljanje in spoštovanje osnovnih vrednot, kajti le to lahko pomaga k ponovni vzpostavitvi miru v naši regiji. Hvala lepa. Merci beaucoup. Merci. Najlepša hvala, najlepša hvala, doktor Mokvebe. Gospod Mišel, eh, imate besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, eh, dragi doktor, dragi kolege in kolegice, gospe in gospode. Margarit Jursenar je napisala zelo lepo maksimo in eh, sicer, citiram, nerešljiva skrivnost univerzuma postavlja v rednih presledkih na časovno premico širokosrčne stebre, ki osvetljujejo svet, kadar se leta izgubi. Konec citata. Gost, eh, doktor Mukwebe, prijatelji in prijateljici, zelo sem ganjen, zelo sem srečen, da vas lahko vidim tukaj v Evropskem parlamentu, vas, ki branite človekove eh, pravice. Vesel sem, da vas lahko počastimo, da lahko počastimo vaše občudovanja vredno delo, vaš eh, duh solidarnosti, vašo privrženost, eh, moč vašega značaja in vašo moč, eh, da obsojate tisto, česar ne moremo poimenovati, kar je neozdržno delujete, eh, eh, delujete in strajni ste brez, brez prestanka. Tako nas vse učite humanosti, skromnosti, učite nas življenja. Vaša skromnost, vaša stalna skrb za drugega rešujejo nas, ki smo včasih indiferentni in Zara, zaradi tega se včasih poču, eh, počuti, počutimo tudi dostojne. Vi ste ena najlepših in največjih vesti našega časa in mislim, da ni nečesar eh, izgubljenega, dokler bodo ljudje delali tako, kot delate vi. Doktor, eh, iz bolnišnice Panzi ste naredili dosti več kot pa samo bolnišnico. Eh, iz bolnišnice Panze ste ustvarili skupnost, družino, center solidarnosti, spoštovanja drugega, pravičnosti in rekel eh, bom celo, da gre za tempel humanosti. S svojim delovanjem delujete tudi politično v eh, imenu borcev za človekove pravice, v imenu spoštovanja eh, življenja, demokracije in v imenu izkoreninjenja barbarstva. In vesel sem, da sem vas lahko večkrat slišal v zadnjem času. In rekel bi, da je vaše delo upor. Vaše delo predstavlja upor. Borite se, da zato, da se prenehajo ta grozna dejanja in se svojim eh, delovanjem se borite proti nekaznovanosti. In eh, tu gre za eksistentenčno vprašanje. Vsi smo člani iste zgodovine, istega človeštva, iste kulture. Vi ste pravi in velik univerzalist, ki je čas Afriki in ki je čas svetu in ki je čas tudi človeštvo. In Evropski parlament vam je s to nagrado pokazal, da vam stoji v strani v vašem boju. Najlepša hvala. Sedaj bom dala besedo kolegom in kolegicam. Nimamo veliko, veliko časa, In seveda si želite, da bi vam gospod Mukebe lahko razvodil. Gospod Preda, gospod Panceri, gospod Tenok, gospod Sevičius, gospod Lozing in gospod Lohbiler. In gospod Bašir. Oh, euh, Tako. Gospod Preda. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod doktor, najprej vam želim čestitati za. Eh, to, ker ste eh, letos sprejemnik nagrade Saharov. Letos je bila izbira težka, kajti vsi trije kandidati so povezani z pomembnimi temami. Gre za boj proti Eh, spolnemu nasilju kot eh, vojnemu orožju, potem gre za boj za demokracijo eh, in svobodo, kar predstavlja Iro Majdan in potem gospa Junos predstavlja tiste, ki se borijo za človekove pravice. S temi temami smo se ukvarjali in se še ukvarjamo in se bomo ukvarjali. Gospod dr. Mokvebe, pozdravljam vašo odločenost v tej borbi že 16 let. Pomaga pomagate ženskam, ki so utrpele to grozno trpljenje. In eh, pozdravljam tudi vaš pogum, čeprav je včasih bila ogrožena vaša varnost, kar smo videli leta 2012. Zato eh, nagrado na priznavamo tudi eh, trpljenje vseh žensk žrtov spolnega nasilja in imeli smo posebno misel za vsako od teh žensk, katere eh, telesa so postale bojišča, kar ste tudi sami opisali. In eh, s to nagrado podpiramo tudi vse druge zdravnike, ki se vsak dan borijo eh, v zelo težkih pogojih za človeška življenja. Delujete v eh, skladu z Hipokratovo prisego. Pri in boj proti eh, spolnemu nasilju je zelo visoko v političnem programu eh, naših strank in drugih strank. Eh, v prejšnjem eh, mandatu smo večkrat predlagali delovanje za to, da vaša država ne bi bila več eh, prestolnica, svetovna prestolnica nasilja. Podarili smo, da je treba prenehati z nekaznovanostjo eh, storilcev, In želel bi vedeti, katere bi morale biti prioritete vaše države, da bi odpravili to zlo in kaj lahko Evropska unija naredi, da vam pomaga v tem boju. In žal, eh, to eh, delovanje, eh, ki ga obsojamo, vpliva tudi na postkonfliktno občutljivost. Eh, sporazum iz leta 2013 mora biti spoštovan. Julija 2014 je Evropska unija poslala misijo, Marija eh, Gabriel je vodila to misijo in ta misija je odkrila določena tveganja povezana z spremembo ustave, eh, kakor tudi tveganje, ki je povezano z predstavitvijo volitev do leta 2016. Vi ste eh, vzeli svoje stališče do spremembe ustave, ste oblikovali svoje stališče in mene zanima, v kakšni fazi je sedaj razprava o tem vprašanju vaše države. In še enkrat najlepša hvala in čestitam za nagrado. Gospod Pancet. Hvala, hvala, da ste prišli danes k nam. želim povedati naslednje. Eh, imamo 15. obletnico odločitve varnostnega sveta. 13.25, eh, ta je bila eh, sprejeta oktobra 2000 in zanima me, v kakšni situaciji se nahajamo zdaj. Ta resolucija povdarja pomen vloge žensk in pa preprečevanje in reševanje konfliktov ter ustvarjanje miru. Govori tudi o civilistih, o ženskah in otrocih v takšnih kritičnih situacijah in omenja to, da eh, je na to treba gledati tudi z vidika spolov, namreč ko gre za kršenje eh, miru, kajti tukaj gre za ogrožanje človekovih pravic za Kongo so podali oceno, da je bilo posiljenih ali napadenih 40 žensk na dan v Demokratični republiki Kongo. Mm, na to moramo pogledati tako z varnostnega vidika kot z vidika zdravja. Imamo resolucijo 1325. Mm, poleg tega je pomembno tudi Eh, spolno nasilje v eh, takih sporih. Eh, zelo pomembno je obravnavati to spolno nasilje. Mislim, da bi Evropski parlament moral podpreti pravosodni sistem v takšnih tranzicijskih obdobjih oziroma v kritičnih trenutkih. Lahko povem, da v Evropskem parlamentu povsem podpiramo eh, to, da je bila nagrada podeljena vam. Iskreno sem vesel, da ste danes z nami, kajti s tem, da smo nagrado podelili vam, smo priznali temeljni pomen človekovih pravic. Ne gre samo za pravice eh, žensk, ampak obstajajo še številne druge žrtve kršitev človekovih pravic. E, imamo ljudi, Eh, ki so umrli, pa tudi ljudi, ki so umrli eh, v svoji duši. In to so te ženske, ki bodo vedno nosile znamenja eh, tega nasilja. Te ženske so uničene tako socialnega kot duševnega vidika. Vi kot ginekolog ste eh, delali v najhujših možnih pogojih, postali ste eden svetovnih strokovnjakov, najboljših strokovnjakov na svetu pri uh, obnovi reproduktivnih organov. Eh, postali ste tudi psiholog, da lahko tem ženskam pomagate, da se ponovno vključijo v družbo. Mislimo, da je vaše delo ključnega pomena za družbo in v vsakem pogledu uh, si Eh, seveda zaslužite nagrado Saharova. Mislim, da bi morali več narediti za človekove pravice in pravice žensk. Eh, to eh, bi nam omogočilo zrelejšo družbo in morali bi iskati načine, kako rešiti številne konflikte, ki eh, ogrožajo ta svet. Vso podporo vam izkazujem strani Evropskega parlamenta. Gospod Tenok, izvolite. Uh, Gospa predsednica, tukaj sem, uh, uh, spoštovani dr. Mukwege, čestitam vam v imenu skupine EKR, ki je tretja največja v Evropskem parlamentu. Čestitam vam tudi kot kolega zdravnik, sem upokojen psihiater in vem, da pri takih zločinih prihaja do hude telesne pa tudi psihične škode, ki jo vi skušate popravljati v svoji domovini. Eh, zelo natančno sem spremljal eh, proces Kimberly. Eh, komisija je namreč spremljala ta konflikt krvavih diamantov in mineralov. Zanima me, ali bi morali to resolucijo oziroma ta proces razširiti z diamantov še na druge minerale, mm, kajti s tem so povezane številne milice, ki izvajajo nasilje. Eh, pred kratkim sem gostil seminar eh, na temo spolnega nasilja in posilstev kot vojnega orožja. Eh, številni gostje so bili z nami, imeli smo tudi videokonferenco iz Konga. Nekdani zunani minister William Hague v Združenem kraljestvu, ki prihaja iz moje stranke, je tudi gostil konferenco na isto temo letos v Londonu in sicer o spolnem nasilju v vojni, posebej se je usredotočal na Kongo. Dobili ste nagrado za leto 2014 za pomembno delo, ki ga upravljate eh, pri eh, reševanju življenj žensk, ki so žrtve takega nasilja. Za mojo skupino eh, je ta nagrada pomembna, kaj ti kaže na to, kakšen pomen daje Evropski parlament to vrstnemu nasilju in ženskam, ki so žrtve tega nasilja, pa ne samo v Demokratični republiki Kongo, ampak tudi drugot po svetu. Eh, zdaj poslušamo o nasilju nad ženskami strani organizacije ISIS, pa tudi drugih manjšinskih skupin. Te ženske posiljujejo, pa tudi prodajajo v moderno sužnost. Eh, čestitke še enkrat. Eh, Eh, bravo, iskreno vam čestitam in mislim, da ste si res zaslužili to nagrado. Hvala, gospod uh, Tenok. Gospod Osevičius. Thank you, chairman. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, gospod Mukwege, iskrene čestitke strani skupine ALDE, to so liberalci in demokrati v Evropskem parlamentu. Vsekakor si zaslužite to priznanje in nagrado s to nagrado eh, ste postali mednarodno bolj eh, znan mož, eh, seveda za upravljanje tega pomembnega dela, ki ga upravljate v svoji državi. Mm, tukaj so prisotne osebne tragedije, globoke rane, ki jih pustijo Eh, nasilna posilstva žensk, otrok in drugih na konfliktnih območjih in uh, nihče ob tem ne more ostati uh, ravnodušen. Zanima me pa tudi javni diskurs uh, v zvezi s posilstvi kot vojnim orožjem uh, na konfliktnih območjih, še posebej v Demokratični republiki Kongo. Lahko kaj poveste o tem? Ali vidite kakšen pozitiven uh, razvoj dogodkov, ko gre za ta nespremljivi pojav. Zelo simbolično je tudi to, da uh, smo nagrado Saharova podelili vam in to ravno na leto, ko Evropska unija uh, obeležuje stoto obletnico začetka svetovne, pr prve svetovne vojne. To je vsekakor simbolično eh, dejstvo. Spominjamo se vseh eh, eh, uničen, ki jih je pustila Prva svetovna vojna. Najlepša hvala. Bog vas blagoslovi in nadaljujte svoje delo tako, kot ste ga izvajali do zdaj. Hvala. Alors, il y, y a beaucoup de paroles après. Alors, Gospod Mokveb bo odgovoril na vprašanja, ki so bila postavljena do sedaj, potem bomo dali besedo še komu. No, še enkrat, hvala lepa. Jaz se bom opravičil predsedojoči. Sem naredil. Uh, lapsus prej, ko sem jo predstavil kot predsedujoče odbora za človekove pravice. No, prvo vprašanje, ki mi je bilo postavljeno, je bilo vprašanje o nekaznovanosti kršilcev. Moram reči, da ni, ve, da ni večina takih primerov, ampak manjšina, ampak občutek, ki ga imamo, je ta, da nikoli ni bilo prave volje soočiti se z nekaznovanostjo. In eh, dopustili smo, da se je nekaznovanost eh, uveljavila in zaradi tega se posilstva dogajajo vsak trenutek, eh, tudi v tem trenutku. Boj proti nekaznovanosti bi po našem mnenju moral biti v samem srcu mirovnega procesa. Kaj procesa boja proti temu groznemu zločinu, ki eh, razčloveči drugega, ki zanika obstoj drugega in ne bi smeli biti neobčutljivi. In vsa sredstva tradicionalnega prava bi morala biti uporabljena. In danes se to ne dogaja. In obstajajo težave. Težko je rešiti to vprašanje nekaznovanosti, če ne uporabljamo sre pravnih sredstev, ki bi jih morali. Tuje vojske so bile v Kongo eno celo obdobje in te tuje vojske so uh, kršile človekove pravice in če ostanemo na ravni nacionalnega prava, bo zelo, zelo težko uh, Eh, zagotoviti objektivno sojenje takim ljudem, kajti do te skupine bi bilo treba soditi in treba je soditi vse. Ne, ne sme se zgoditi, da bi sodili samo ene, drugih pa ne za iste zločine. Zato je treba zagotoviti kazenski pregon vseh teh ljudi, vseh teh skupin, ki so kršile človekove pravice, ki so posiljevale to so zločini, ki jih ni mogoče opisati. In celo pedagoško gledano mislimo, da je zelo pomembno boriti se proti nekaznovanosti. No, kaj se dogaja v eh, Demokratični republiki Kongo? Eh, Ko smo podpisali mirovne sporazume, se nam je mudilo in je bilo treba zbrati vse eh, obrožene skupine in tisti, ki so kršili človekove pravice, so bili eh, celo promovirani. Napredovali so, prišli so v vlado, eh, prišli so na višja mesta v vojski in eh, javna uprava se ni očistila in zaradi tega je situacija še toliko težja. To je tako, kot da bi od žrtve zahtevali, da sedaj prosi zaščito od eh, posiljevalca, od istega človeka, ki je jo posilil. In sedaj eh, imamo situacijo, ko te isti ljudi grozijo. Pravijo, jaz eh, lahko delam, kar hočem, ker se mi nič ne more zgoditi. To je zelo, zelo eh, resno, eh, če govorimo o demokraciji. Eh, eh, to je resna nevarnost, kajti eh, bivši kršitelji so sedaj na oblasti. Eh, in eh, ni eh, bilo narejeno nič v vojski, nič, nič ni bilo narejeno v policiji. Kako lahko ljudje zaupajo policiji, če vidijo svojega eh, posiljevalca danes kot policista? In vse to se je nekako zabrisalo, vse to se je tudi razširilo v družbi, kajti vsi mladi, ki so stopili v vojski, eh, ki so bili eh, stari 10-12 let, ko so stopili, ampak ko so bili demobilizirani, so bili demolizirani kot vojaki, ampak nikoli ni bilo tako imenovane mentalne demobilizacije, zato da bi ti ljudje lahko šli skozi zdravljenje. E, ti mladi e, imajo oprane možgane. E, to so mladi, ki so Eh, imeli spolne odnose s svojimi sorodnicami, zato da so dokazali, da so v narekovajih moški. In eh, dokler ne bo te mentalne eh, demobilizacije, psihološke demobilizacije, tako da se jim bo pomagalo, potem tudi proces eh, prav, eh, pravnega pregona ne bo stekel tako, kot bi moral. In eh, Eh, pogovarjal sem se tudi z eh, namestnikom visokega komisarja za človekove pravice in razpravljala so o tem, kako eh, pomagati tem žrtvam. Ogotovili smo, da ko smo se stopili v stik z vlado, obstajale so dobrodelne organizacije, ampak nedopustno je, da vlada ne naredi nič za eh, reparacijo tem žrtvam. In danes nobena od teh žensk ni dobila nobene očkadnine. Potem eh, je šlo tudi za spravo, ko smo podpisali mirovni sporazum, komisija za spravo ni delovala. In težko si predstavljamo, kako bi dosegli spravo po toliko žrtvah, po toliko zločinih, ne da bi imeli eh, možnost, da se pove resnica in da se na glas pove, kaj se je naredilo. E, da se pove, da je to bila neumnost in da tega ni, ne smemo nikoli ponoviti. Treba je dati možnost tudi žrtvam, da povedo, e, kaj so doživele, da povedo, kaj so občutljile. In v naši bolnici je veliko žrtev ki eh, jim uspe povedati, kaj se jim je zgodilo. Ampak mislim, da bolnica ne bi smela biti edino mesto, kjer bi se to dogajalo. To bi se moralo dogajati pred celotno eh, skupnostjo in ta skupnost bi se morala opravičiti žrtvam za to, ker jih ni zaščitila. In to je edini način, kako lahko preprečimo ponovitev eh, tega, eh, tega dejanja oziroma teh dejanj. Potem je pa to še vprašanje v zvezi za spremembo ustave. E, ta razprava je razvodenela. Vsaj tako občutek imamo. Mogoče tudi zaradi tega, kar se je dogajalo v Burkini Faso. Ampak e, e prebivalstvo pozivamo naj bo pozorno, kajti če pride do Eh, spremembe ustave v Demokratični republiki Kongo tako, da ostanejo institucije eh, da ostanejo institucije kljub temu, da prebivalstvo misli drugače, potem eh, žal po našem mnenju ta mirovni proces ne bo uspel oziroma bomo spet prišli na začetno točko in to bo potrebno potem eh, pomenilo, da bo treba še več delati v tej državi, ki je toliko trpela. Eh, kongoške organe sem pozval naj bodo eh, bolj politično odgovorni, kajti eh, kri eh, prebivalcev Konga še vedno eh, teče in mislim, da je treba zagotoviti pravico. In, eh, Sprem, če spremenimo uh, ustavo Konga danes, bi to pomenilo uh, povratek 20 let nazaj in to bi bilo zelo hudo. In treba je upoštevati tudi, kaj se je dogajalo v Burkini Faso, videti, kaj mogoče bomo uspeli organizirati volitve za isto ustavo. To smo naredili že dvakrat, ne vem, zakaj ne bi tega naredili tudi tretjič. In naslednji eh, sklic lahko potem eh, predlaga spremembo. Uh, ustave ter pri tem vključi tudi prebivalstvo, tako da bi sprememba potekala se podporo prebivalstva. Kar pa zadeva psihološko obravnavo pacijentk, mi izhajamo iz naslednjega stališča. Potrebujemo celostno obravnavo žensk ženske pridejo v bolnišnico eh, panzi zaradi fizičnih poškodb na prvem mestu, ampak ugotovili smo, ko smo zdravili te fizične poškodbe in ko smo jih pozdravili, so se uh, Eh, pa, eh, ženske znašle še v težji situaciji, psihološki situaciji. Takrat sem bil edini kirurg, poslušal sem, kaj so govorile in res je tudi, da ko človek mora operirati in poslušati pacijentko, se oblikuje tesna povezava med vami in pacijentko in zaradi tega ne morete ustrezno odigrati svoje vloge zdravnika. Moram odkrito povedati, sam sem bil pod močnim vplivom situacije teh žensk in zelo težko sem še naprej igral dve vloge. In zato smo vključili še psihologe, psihološka obravnava je včasih dolgotrajnejša kot pa fizično zdravljanje, kajti nekatere ženske zelo, zelo težko preživijo eh, travmo, ki so jo doživele. Z, zlasti, eh, ko rodijo otroke, ki so, eh, re, ki so sadovi tega eh, posilstva. Veliko žensk se je znašlo v eh, spolnem su, eh, suženstvu in isti rabel je, je tisti, ki e, žensko posili, ki postane oče njenega otroka, ki jo potem tudi nažene in to povzroči zelo, zelo velike težave, psihične težave. Otrok je eh, nedolžen sam po sebi, ampak vsakičko mati vide tega otroka ponovno trpi. In zato je psihološka obravnava počasnejša, dolgotrajnejša, eh, danes predlagamo, da bi mentalno zdravje bilo v, eh, vključeno v primarno zdravstvo v Afriki, kajti to je izjemno, izjemno pomembno za žrtve, da eh, ponovno popolnoma ozdravijo. Govorili ste tudi o eh, programu Kimberley in o eh, diamantih vojne oziroma rodninah vojne. To je velika težava na vzhodu Konga. Tu si se ne gre za diamante samo. Danes se nahajamo v regiji, ki je med najbogatejšimi regijami celega planeta. Ampak, če boste obiskali to regijo, boste tam našli najrevnejše ljudi. Eh, žensk, ženske eh, umirajo pri porodu, eh, tisoč žensk na sto tisoč porodov umre zaradi neustrezne eh, obravnave, zaradi pomankanja dostopa do bolnišnic, zato ker ni infrastrukture in tudi včasih, če pridejo do bolnišnice, so to strukture, ki nimajo nobene, eh, nobene, nobenih zmogljivosti. Nekatere države eh, poznajo umrljivost eh, eh, mater pri porodu 12 tisoč, ampak pri nas je dosti hujše. In te vojni diamanti so problem in želeli bi, da bi Evropska unija in vem tudi, da boste kmalo glasovali o zakonu v tej zvezi, ampak želeli bi, da bi ta eh, zakon, eh, ta pravni akt bil dosti bolj zavezojoč, tako da bi eh, omogočili nadzor ne samo na ravni Evrope, ampak da bi bile možnosti izvajati nadzor tudi tam, odkudar izhajajo te rodnine to bi bil prispevek Evropske unije, pomemben prispevek Evropske unije, ne samo k reševanju teh problemov, ampak tudi eh, bi na ta način prispevali, da bi ta koncept človekovih pravic bil vključen v gospodarske eh, vidike, v finančne kontekste, kajti pre, često se zgodi, da eh, potrošnik pač eh, kupi nekaj, če, če, česar izvora ne pozna ampak obstaja možnost, da stvari delamo drugače. Dovolj bi bilo, da bi države, ki uporabljajo te rodnine, imele tako strategijo, ki bi prisilile tiste, ki eh, te rodnine kopljajo, da ne bi uporabljali pač eh, metod, ki jih uporabljajo. Zahvaljujem se britanskemu poslancu, gospodu Tenoku. On je govoril o pobudi Williama Hega. Eh, zbrali smo se junija 150 držav na njegovo eh, pobudo in smo razmišljali o tej strategiji, kako, eh, kako ustaviti uporabo posilstva kot vojnega orožja. Ta pobuda je, je nekaj, kar je zelo pomembno z vidika Evropske unije kajti to je edini način, kako lahko države prisilimo, da rečejo ne tej praksi. Kajti vidimo, da se to dogaja vedno bolj. Omenili ste Sirijo, omenili ste Irak, Nigerija danes. Me, meni je grozno, ko vidim, ko, ko nekdo. O, Eh, ko nekdo ugrabi 200 eh, deklic in potem reče, krasno, te deklice smo sedaj eh, prodali in so postale ženske. Zelo, zelo težko si je predstavljati te. Kaj ta človek misli, kako gleda na te ženske, ki so v bistvu njemu enake, ki bi morale imeti iste pravice kot njim. On pa v njih govori, kot da eh, ima to pravico. In danes moramo potegniti rdečo črto, absolutno mejo. Eh, svet je že postavil tako mejo, ko gre za biološko in kemijsko orožje, ampak tudi tu bi morali postaviti tako mejo, kajti tukaj gre za posledice, ki bodo prizadele več generacij. Potem, ali je kaj pozitivnega v Demokratični republiki Kongo? Se je zgodilo kaj pozitivnega? imamo upanje, upajmo, da, da bo prišlo do enega klika, tako da se bodo stvari lahko spremenile v Demokratični republiki Kongo. Danes se vlada skriva za strategijo zanikanja. Vlada enostavno uh, zapira oči pred temi problemi. Uh, dal je uh, bil predlog oziroma, oziroma obljuba, da bomo imeli mešano zbornico. Uh, Eh, recimo kazenski, eh, kazensko sodišče. Kaj ti? Do danes še vedno čakamo ustanovitev takih eh, mešanih komisij in če bi se Demokratična republika Kongo bolj Eh, zavedala tega problema, če bi vlada sprejela dejstvo, da te probleme obstajajo, če bi se bolj angažirala, potem bi obstajalo upanje. In vendar so ženske tiste, ki predstavljajo upanje. Tega ne govorim zato, ker jih zdravim, tega ne govorim zato, ker z njimi trpim, ampak ko vidim trpljenje, preko katerega grejo z malo sredstvi, ko vidim, kako močne so, koliko moči imajo, da ponovno zgradijo svoje eh, družine in svoje skupnosti, potem vidim, vsako upanje je mogoče v eh, Demokratični republiki eh, Kongo, mora samo priti do tega, eh, tega sprožilca. Ja, Hvala lepa. Tukaj le sedim spoštovani gospod Mukwege. Z veseljem vas pozdravljam tukaj, ponosno sem, da ste tukaj, pozdravljam vas v imenu svoje skupine Združene levice, pozdravljeni torej v Evropi. Nagrada Saharova se žal pogosto uporablja kot politično orodje, zato je moja skupina pogosto kritično nastrojena do te nagrade. Zato smo toliko bolj veseli, da ste letos vi dobili to nagrado. Kakor kolegi in kolegice pred mano, tudi sama pozdravim vaše dejanja, zato ne bom ponavljala tega, kar smo že slišali. Omeniti pa želim, da sem tudi sama več kot 20 let delala v javni ustanovi, ki nudi psihiatrično pomoč, tako da sem imela zelo neposredne izkušnje z podobnimi ljudmi. Vem, da so ljudje, ki utrpijo takšno usodo, vse življenje zaznamavni. Veliko žensk, deklet je bilo, pa seveda tudi moških, ki so prišli k nam kot žrtve vojne. To zelo dobro vem, ampak vem, da je to zelo zahtevno tudi za tiste, ki jim pomagajo, da se spoprimejo z njihovim trpljenjem. Zato je treba priznati tudi njihova prizadevanja. Zelo dobro tudi vem, da nasilje proti ženskam ni tipično samo za en del mm, sveta in da so lahko tudi moški žrtve. Tudi masovna posilstva so znana v Evropi, posilstvo je vojno orožje, omenjali so Irak in Sirijo. Sama pa želim dodati še to, ne gre za samo 200 žensk, ampak gre za na tisoče žensk, na tisoče žensk, ki se znajdejo v situaciji, kjer se jih prodaja, z njimi trgova ali posiljuje. In to sedaj, v 21. stoletju. V Evropi in kot evropski poslanci moramo prevzeti odgovornost, ko podeljujemo to nagrado. Kajti, če je spolno nasilje del vojskovanja, potem moramo obsoditi tak način vojskovanja, ampak ne samo to, nastopiti moramo tudi proti vojni nasploh. Boriti se moramo proti vsem vrstam vojne. V Kongu je ta vrsta nasilja, nasilje, ki ga izvajajo enote, ki jih izobražuje Evropska unija. Govorili ste že o vladah, ki stopijo proti svojim ljudem. In takšne vlade so potem delno prejemnice pomoči Evropske unije. In Delati moramo tudi na tem, da se evropska podjetja ne bodo vključevala in sodelovala pri takšnem nasilju. Včasih in v preteklosti je do tega prišlo in to je res najtemnejše poglavje kolonialne zgodovine. Nekaznovanost je treba prekiniti, o tem smo že govorili, ampak mislim, da moramo iti še naprej. Revščina po vsem svetu je pogosto razlog za vse vrste nasilja. Zato, po mojem mnenju, moramo nastopiti tudi proti revščini in ne smemo izvajati politike, ki bo prikrajševala druge. Gospa kolegica, nimamo veliko časa, predsednica prekinja. Pred menoj ste prekinili zasedanje. Dva stavka bom še povedala, potem pa bom končala. Torej, orožja ne smemo dovoliti prodajati iz Evrope v druge dele sveta, zato moramo preprečiti, da bodo ljudje iz tega imeli dobiček in da bo vojna mašinerija mlela naprej. Zato vem, da ste storili veliko v pomoč ženskam v svoji državi. Hvala. Se opravičujem, če boste vi preveč govorili drugi eh, ne bodo mogli povedati, kar bodo želeli. Čas teče, veste. Gospa Lohbila. Hvala lepa in pozdravljeni v imenu zelenih v Evropskem parlamentu. Tudi sama vam želim čestitati za nagrado Zaharova in za izjemno delo, ki ste ga opravili. Pomagali ste ženskam posameznicam, ampak prizadevate si za rešitev tudi na politični ravni. Mislim, da ste že odgovorili na številna moja podrobna vprašanja, ampak sama vas želim opozoriti na to, da smo v odboru za človekove pravice lani dvakrat želeli obiskati vzhodni Kongo in tudi vašo bolnišnico. Zaradi nasilja nismo dobili dovoljenja za pot, zato je zelo lepo, da ste sedaj vi tukaj. V odboru za človekove pravice so nas obiskale delegacije žensk iz območja velikih jezer in razložile so nam, kako trpijo. Če se zglasijo na policiji, če povedo, kaj se dogaja, preprosto ni zaporov za posiljevalce ali pa se morajo s posiljevalci še enkrat spopasti, ker morajo prevzeti odgovornost v okviru svoje skupnosti. Kakor sem rekla, na moje vprašanja ste že odgovorili, ampak najpomembneje je, da ukrepimo boj proti nekaznovanosti, kajti tudi žrtve morajo vedeti, da bodo zločinci nekoč prišli pred roko pravice. To bo pomagalo pri njihovem okrevanju. Imam pa eno vprašanje. Govorili ste o svoji regiji in o masovnih posilstvih. Dejali ste, da se to posilstvo in ta kultura prenaša iz generacije v generacijo. Če si pogledamo Liverijo, na primer, v času državljanske vojne je bilo več kot 60 odstotkov žensk žrtev spolnega nasilja. Moje vprašanje je naslednje. Kako lahko družba to preboli, kako lahko prekinemo ta prenos na naslednjo generacijo? Kakšen je odnos med moškami in ženskami? Moje vprašanje je, ali vi v Kongu navezujete stike z drugimi družbami, ki so imeli podobne grozljive izkušnje z masovnimi posilstvi prej. Torej, kako rešiti to vprašanje z naslednjimi generacijami? Gospod Bašir. Hvala lepa, kratek bom zato, ker pač nimamo časa. Tudi sam želim čestitati dr. Mukwegeju. Prejel je nagrado Saharova in to popolnoma upravičeno. Trdo delate in zelo veliko dela vlagate v svoje prizadevanja. Vsi imamo matere, sestre, hčerke. Velik privilegij mi je bil včeraj, ko sem bil včeraj z materjo, vnukinjo zunaj in uh, videl sem, da deklice, ki so žrtve posilstva, dobivajo podporo z vaše strani. Na vse zadnje smo vsi ljudje. Dogodki v Demokratični republiki Kongo žal ne. Mm, niso omejeni samo na Kongo. To se dogaja Rohingam, v Mjanmaru, pa tudi na Šrilanki. To je del strategije. Celotna skupnost je žrtev posilstva. Več ljudi se posiljuje hkrati, javno. Rezultat strategije je naslednji. Ljudje bežijo iz svojih vasi, zapuščajo domove. To se imenuje etnično čiščenje, v Evropi smo bili temu priča pred manj kot dvema desetletjema. To je bilo v Bosni. Upravičeno govorimo o tem, kaj se sedaj dogaja, ampak eh, ob enem moramo imeti v mislih tudi dogodke iz preteklosti. Moje vprašanje je naslednje. Upravičeno pravite, da je treba zagotoviti pravico reparacije, da moramo najti pot do pravice in uh, upravičeno ste potegnili rdečo črto. Strinjam se z vami, ampak kako bomo za to poskrbeli? Kako bomo zagotovili pravico in reparacije? Lepo prosim, povejte kaj več o tem. Hvala. Samo še deset minut imamo. Gospa, gospa prosim. No, prosim, zelo kratki bodite tako da bo gospod Mokveb gre lahko odgovoril, gospa Ward. Um, I, I feel very moved to be here. Hvala lepa, ganjena sem, da sem lahko tukaj. Prvič sploh sem v parlamentu, prvič sem sploh v vlogi političarke. In opogumila sem se dovolj, da spregovorim o nasilju nad ženskami. Zelo lepo je slišati rezultat vašega dela. Sama sem iz vrst socialistov in delam v odboru za ženske in v delegaciji AKP. Sem tudi aktivna na področju razvoja in dr. Mukwege je govoril o zapletenih povezavah med človekovimi pravicami, socialno pravičnostjo, močjo, politiko, revščino, ekonomijo in ustavnimi vprašanji. Prejšnji teden sem iz parlamenta potovala v Združeno kraljestvo, v Downing Street. S sestrami v Združenem kraljestvu sem delila peticije, kaj te storitve za ženske, ki so žrtve nasilja, se krčijo. To so ženske, ki so bežale iz eh, vojnih območij, iščejo azil in povsod po svetu vidim, da je pomoči za ženske, ki so žrtve spolnega nasilja, vedno manj pravkar smo imeli razpravo v plenarni dvorani o globalnem okviru za razvoj. Grozljivo je bilo slišati, da nekateri kolegice in kolegi v Evropskem parlamentu menijo, da bi morali proračun za pomoč prioritizirati samo na področje boja proti malariji. Z vašega vidika ko sodelujete z Evropsko unijo, me zanima, kakšno je vaše mnenje o pomenu razvojne pomoči in podpore Evropske unije za vaše delo. Vi pomagate ženskam žrtvam posilstva. Kako pomembna je naša pomoč za vas? Post. Hvala lepa, gospa Prost. Eh, eh. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama. Želim čestitati gospodu Mukvegeju za upravljeno delo in tudi sama želim pokomentirati nekaj, kar smo dejansko že slišali. Povdariti sem želela, da to ni problem samo v Afriki ali na Bližnem vzhodu. To se dogaja tudi v Evropi. Naprimer, temu smo bili priča v času Balkanske vojne. Mislim, da bi to morali omenjati večkrat. Seveda to ni nov problem. Ženske se s tem problemom soočajo že skozi zgodovino človeštva, vedno, ko pride do vojne. V Evropskem parlamentu smo se odločili, da vam podelimo nagrado Saharova in s tem smo pokazali, da ne bomo več o tem samo govorili kot eh, o vprašanju človekovih pravic. Ne, to je sedaj prednostna naloga tudi v smislu varnostnih vprašanj. Vključiti moramo civilno družbo, vključiti moramo vlade. In nekaj vam lahko povem. Če ne bomo storili nič, se bo to sramotno dejanje nadaljevalo. Ženske bodo morale še v prihodnosti živeti s to sramoto in zadeve se ne bodo izboljšale. Dejansko se bodo zadeve še poslabšale. Gre za vprašanje varnosti. Lepo prosim, da bi o tem v parlamentu še govorili. Želim pa vam obilo uspeha v prihodnosti. Hvala. Euh. Hvala lepa. Zelo na hitro. Moram reči, da danes eh, poskušamo razširiti uporabo modela bolnišnice Panzi tudi eh, na druga mesta, eh, na druga območja, kjer imajo podobne težave. Sam sem se srečal z afgansko žensko, ki me je prišla obiskati, kajti ko sem imel uh, svojo prezentacijo, uh, je bila v solzah in je rekla, v moji državi ženske doživljajo točno iste stvari in nimajo poguma, da bi to povedale in uh, živijo v bolečini in umirajo v bolečini in želela bi, da bi ta model lahko uporabili tudi pri nas v Afganistanu. Z njo smo v stiku, potem sem v stiku tudi z celo ekipo v Burkini Faso, poskušamo narediti isto stvar tam, ko gre za poha, eh, pohabljanje spolnih organov. In eh, tudi v sami demokratični eh, republiki Kongo skušamo ta model uporabiti tudi na drugi mesti. Torej, prispevek eh, Evropske eh, unije. Naj povem, brez. Eh, podpore eko ne bi mogli upravljati tega dela, kajti eh, zdravstvena in psihološka obravnava eh, sa dragi in Evropska eh, unija preko eka prispeva k pokritju stroškov in kajti to so ženske, ki nimajo nič in mi jih zdravimo za ston. Ampak to, kot sem rekel, je eh, celostno eh, zdravljenje in brez eh, Eh, pomoči ne bi uspeli. Eh, naj eh, končam se to absolutno mejo, se to rdečo črto. Zelo sem vesel, da ste se dotaknili tega vprašanja. Potegniti to rdečo črto, to absolutno mejo za posilstva kot vojno orožje bi bila odgovornost vsakega od nas in odgovornost cele skupnosti. Na ravni skupnosti sedaj govorimo, Eh, z eh, vaškimi poglavarji, kajti oni so tisti, ki določajo pravila družba in njih eh, spoštujejo ljudje zaradi njihove moči in ugotovili smo naslednje. V mnogih tradicijah se prepoveduje incest, zakaj pa ne bi potem mogli prepovedati posilstva teh istih eh, ljudi, Ti, teh ljudi, ki prepovedujejo incest, ti lahko prepovejo tudi posilstvo. In to bi moralo biti možno. Na nacionalni ravni pa je apsolutno potrebno, da se zakoni, ki so sprejeti, tudi uporabljajo. E, pri nas imamo enega najboljših zakonov za boj proti spolnemu nasilju, ampak e, v e, praksi se ta zakon ne uporablja in tudi ne pomaga žrtvam, da bi se lahko obrnile na sodišča. In kakšen smisel ima potem tak zakon? Kaj ti treba, eh, bi bilo, da bi tisti, ki so uh, storili zločine, bili kaznovani. Kaj pa pomaga eh, vse skupaj, če se to ne zgodi? No, pri nas tudi poznamo oborožene skupine, poznamo ljudi, ki uporabljajo uh, to metodo proti civilnemu prebivalstvu in proti ženskam. Določena eh, dejanja so lahko odvračalna, recimo neka skupina, nek človek, nekdo, ki je priznal, da je posiljeval. Tudi če jih za, eh, tudi če jih zaščiti njihova država, jim lahko recimo Evropska unija prepove vhod na njihovo ozemlje. Nek, nek eh, storilec eh, posilstva kot, kot vojnega orožja je lahko zaščiten doma se strani svoje države, Evropska unija pa ima vse možnosti, da mu prepove vhod, eh, vstop na Evropsko unijo. Toga lahko odvne in potem zamrzitev sredstev. Veliko ukrepov je mogoče sprejeti na ravni EU in veliko ukrepov je mogoče sprejeti na ravni eh, mednarodne skupnosti, tako da bojo te ljudje razumeli. Če bom to naredil, potem to pomeni, da bom ostal na robo družbe. In to eh, moramo narediti mi vsi če bomo razumeli, kako resne so te stvari, bomo vsi lahko potegnili to rdečo črto, to absolutno mejo. In na tej ravni se lahko kaj zgodi. Vsaj jaz tako mislim. Kajti, eh, sedaj smo prišli že tako daleč, da lahko o teh vprašanjih sploh govorimo. Hvala lepa. Merci beaucoup, doktor. Najlepša hvala, dr. Mogvebe ko človek spozna nekoga, kot ste vi, eh, postane svet nekoliko bolj spremljiv. Hvala lepa in lahko noč.